tako da bodo službe lahko pripravile eh, naslednje zasedanje ob treh. Torej, če nekateri ne dobite možnosti za razlago eh, danes, to lahko storite jutri.